Skupno ukrepanje v Evropski uniji je zelo pomembno. Evropsko območ, eh, evrsko območje se lahko bodi si okrepi ali pa se zruši. V trenutni gospodarski situaciji se moramo odzvati hitro. Sama podpiram mehanizem za stabilizacijo in uh, to se mi zdi pomemben mehanizem, saj ustvarja zakonodajni okvir za izvajanje. Hvala lepa. Gospa Harkin je naslednja za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Včeraj smo glasovali o stalnem mehanizmu za stabilnost eh, in eh, prav tako smo omaknili pripombo v zvezi z evro obveznicami. Parlament in pa svet do sedaj nista želela sprejeti težkih odločitev. Težke so te odločitve, ampak te bodo določale prihodnost območja evra. Pa smo potisnili glavo v pra, v tla. In nimamo samo eh, finančne krize, ampak imamo bančno krizo in pa krizo javnega dolga. Irska si je nakopala ogromen dolg samo zato, ker eh, so francoske, nemške in druge banke brez nadzora delovale kot kazini. Ta davek je sedaj postal breme državljanov. Ne bom rekla državni dolg, ampak dolg državljanov. Vse skupaj se je zgodilo pred nosom Evropske centralne banke, ki je določala neprimerne obrestne mere in sedaj bi se naj iski državljani s tem soočali. E, skušamo kupovati čas z reševalni svežnji, v resnici pa potrebujemo veliko prestrukturiranje. Gospa Jetrmaki. Hvala lepa. potrebujemo stalni mehanizem za upravljanje krize, zato da bi lahko preprečili ali pa se soočali z prihodnimi gospodarskimi krizami. Vse skupaj se bo poslabšalo, če ne bomo pozorni in eh, obžalujem, da, mehanizem, da so ta mehanizem načrtovali za neuključenost evropskih institucij. Nas bi morali vključiti. Je pa dobro to, da eh, države, ki niso v evroobmočju, naprimer Švedska ali pa Velika Britanija, lahko tu prav tako sodelujejo. Potrebujemo bolj učinkovito koordinacijo gospodarske politike v Evropi in ko uvajamo sankcije, bi o tem, odločati, bi o tem morala odločiti komisija in to samodejno in brez kakršnega koli pogajanja. Hvala lepa, gospod Hanje, naslednji. Uh, Mislil sem, da me po 12 letih v tej hiši ne bo nič presenetilo, pa sem bil vseeno šokiran s pričo tona, s katerim je gospod Brok včeraj predstavil svoje poročilo. In to, kar uh, me je presenetilo, ni bila aroganca ali nestik z realnostjo, ampak uh, dejstvo je, da smo se morali izogniti ob običajnemu postopku revizije pogodbe, se bi sicer eh, to povzročilo referendum v nekaterih državah. Broko eh, govor je bil eh, zaničevanje voljivcev. Javno mnenje se ne smatra kot za nekaj, na kar bi se morali opreti, ampak neka ovira, ki je potrebno, ki je potrebno preskočiti. Če bomo imeli takšne poslance, potem je bolje izvoliti druge namesto njih. Naslednji govornik. Eden izmed problemov valutne inu, unije je dobro to, če imaš enotno inter, obrestno mero, če imaš tudi enako troženje posod. Ampak Sedaj vidimo, v kakšnih problemih se je znašla območje evra. Poleg tega pa morajo vlade razumeti, da ne morejo trošiti več denarja, kot imajo prihodkov. Če vlade to naredijo, oziroma če ne izpolnijo nalog gospodarskega upravljanja in gospodarske discipline, potem spravijo v težavo vse druge. Zato moramo biti jasni, če je nekdo članica območja evra, Seveda želimo močno območje evra, se želimo še naprej trgovati z vsemi državami v evroobmočju. To je res, ampak te države same bi morale reševati svojih, svoje probleme, ne pa da se zanašajo samo na druge. Želim vam veliko sreče v območju evra, ampak prosim vas, da ne trošite več denarja, kot ga imate na razpolago. Gospod Fox je naslednji. Hvala lepa. V imenu skupine ECR bi želel jasno povedati, da smo za evropski mehanizem stabilnosti, ki je bil vzpostavljen. Smo pa glasovali proti poročilu Brok Gualtieri in sicer zato, ker to mnenje ni bilo v skladu z eh, sklepi, ki jih je sprejel svet. To, kar je želelo narediti poročilo Brok Gualtieri, je bilo to, da bi parlament in pa komisija posegala v medvladni mehanizem. In eh, popolnoma neprimerno je, da je ta mehanizem medvladen. Gre za velike zneske denarja. Nacionalni ministri, ki so odgovorni. Torej, ta mehanizem mora biti medvladen zato, ker eh, mora za to odgovarjati nacionalni ministri. Tukaj ne gre zgolj za problem evra, ampak gre za problem vlad, ki trošijo preveč svojega davkoplačevalskega denarja. Hvala lepa. Sedaj pa naslednjo poročilo. Besedo ima gospod Kamal. Mr. Kamal, go ahead. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Pozdravljam zaključek druge faze razporazuma med ZDA in pa EU o. Well, well, odprtem zračnem prostoru. Želeli bi se odmakniti od protekcionizma, ki še vedno ovira to industrijo v marsikaterem pogledu. Želim si, da bi ZDA odstranile svoje omejitve in uh, potrošniki ter eh, potniki po vsem svetu bi na to lahko uživali koristi tega sporazuma. Eh, naj pohvalim tudi poročevalko skupine ECR na tem področju. Eh, ta kolegica je zelo deležna v odboru za promet. Ampak pomembno je ne samo to, da se zauzemamo za nadaljno liberalizacijo, ampak moramo se zauzemati za liberalizacijo tudi na novih trgih v Aziji. Pozdravljam tudi sporazum o, med Evropsko unijo in Vietnamom. Na ta način bomo imeli boljši dostop do hitro rastočih trgov po svetu. Hvala lepa. Gospod Arlak je naslednji. Gospoda ni v dvorani. Gospod Balzani. Prehajamo na poročilo Balzani. Gospod De Angelis je naslednji v prvi vrsti bi se želel zahvaliti poročevalki balcanjevi za odlično upravljeno delo. V, gre za vsebino, ki se mi zdi posebno pomembna. Na splošno gre za proračun Evropske unije in njegovo pred, eh, razporejanje zaradi solidarnosti. Razen tega se vzpostavlja princip, principi, ki so še posebej pomembni za področje kohezije in eh, ta vprašanja je treba eh, rešiti v nasprotju z mnenjem sveta. Eh, Ravno tako eh, govorimo o eh, kriterijih eh, izvajanja prejšnjega proračuna in po komisijo se poziva, da načrtuje nova sredstva. In ta nova sredstva je treba uporabiti, da se borimo proti učinkom krize ter da podpremo politike za inovacijo, razvoj in delovna mesta v Evropi. V tako pomembnem trenutku tak dokument, ki smo ga sprejeli danes, eh, prav gotovo temelji na zdravem razumu oziroma zdravi pameti. Podpreti strategijo 2020 pomeni izraziti svojo verodostojnost in agilnost kot Evropski parlament. Določene smernice, določena merila pa je treba vendarle eh, poznaje še okrepiti z seznamom prednostnih nalog oziroma ukrepov. V tem eh, današnjem trenutku, ko imamo velike težave v sredozemlju, pa tudi na japonskem, eh, in kjer se eh, stvari zelo hitro spreminjajo, potrebujemo parlament, ki je avtoritativen, verodostojen in ki se zna odzvati tako, da bomo na inteligenten način eh, omogočili rast in trajnost. Hvala, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da ravno v tem občutljivih časih, kot smo ravno kar slišali, eh, javno eh, finančne stanek javnih financ v Evropi, eh, moramo eh, pozvati k eh, previdnosti o prizadevi, o katerih razpravlja odbor za proračun. Sredstva namenjena za hišo evropske zgodovine samo za uh, njojno obnovo uh, se predvideva 26 do 31 milijonov evrov. Uh, ogromni zneski za uh, kadrovske uh, zadeve, za administracijo, torej samo za upravljanje se predvideva. Uh, 13,45 milijonov evrov. Mislim, da moramo biti bolj previdni, kajti to je sramota. Ja, ja, Gospod Jarz, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Naj govorimo o smernicah za proračun za leto 2012. Najprej dobro se mi zdi, da se pravočasno ukvarjamo s proračunom za leto 2012, zato ker si ne moremo privoščiti enakega postopka, kot smo ga imeli pri proračunu za leto 2012, ko šlo za igrice med, med institucijami. Tretjič, ponosna sem na to, da lahko proračun shaja brez najema posojil in upam, da bo temu ostalo tako. Sedaj pa poročilo Matiju, gospa Virce, naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zakonito priseljevanje igra pomembno vlogo v razvoju evropskega gospodarstva in večanju konkurenčnosti. Ena od težav pa je eh, prav, prav eh, pravni status eh, priseljencev oziroma njegovo pomankanje ter posledično morebitno, eh, posledično morebitna diskriminacija. Eh, mislim, da v 21. stoletju suženstvo ni več normalen pojav. Vsi ljudje na trgu dela zaslužijo enako obravnavo. V tem poročilu so vsa uh, določila, ki jih pogrešamo v današnji zakonodaji in zaradi tega podpiram ustanovitev nekega pravnega okvira na tem področju, ker se mi zdi to bistvenega pomena. Gospod Antonijo, ceno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Po, eh, administrativna poenostavitev in eh, poenostavljen dostop do pomembnih informacij je tisto, kar bo naš delovni trg naredil bolj zanimiv za državljane iz tretjih držav. Vendar pa se tukaj postavlja eh, vprašanje kombinacije enotnosti dovoljenja za bivanje in za delo. Zato moramo poenostaviti obstoječo zakonodajo, ki velja v državah članicah. To velja za postopke eh, tako za priseljence kot delodajalce eh, kjer je treba stalno nadzirati eh, tako eh, dovoljenja za bivanje in za delo. Eh, Eh, na osnovi tega enotnega postopka dosežem, dosežemo enako obravnavo in zaradi tega sem glasoval za poročilo kolegice Matje. Gospa Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Sama sem glasovala proti predlogu te direktive, kajti moramo uporabiti enoten postopek eh, in enoten pristop, ko gre za enotno dovoljenje za bivanje in delo. Eh, gre za eh, državljane tretjih držav, ki zakonito bivajo v državah članicah Evropske unije pri um, odločanju je pravna varnost uh, bistvenega pomena, še zlasti, ko gre za um, obravnavo. Um, prošen za dovoljenja. Isto velja za uh, socialno sfero, kjer mora biti na voljo ustrezna zakonodaja. Eh, ker tega maja ni v eh, tem direktivu, potem se mi zdi neustrezno, da smo mi kot desnica to podprli. Gospod Takula, eno minuto. Hvala lepa. Tukaj gre predvsem za pravice tujih delavcev, ki se priselijo v Evropo in razlikovanje med njimi in e, evropskimi državljani. Vse skupaj predstavlja le dobro izhodišče. Zagotoviti jim moramo enako plečilo za enako delo, morajo imeti enake socialne e, ugodnosti. To je dobro izhodišče, kot sem rekel, vendar obstaja še vedno nekaj pomislekov. V tretjem členu še zlasti in v posameznih odstavkih tega člena. Moramo se zavedati, da obstajajo tudi um, sezonski delavci, delavci na uh, po, začastnih pogodbah in podobno. Vsem njim moramo omogočiti dostop do istih pravic na tem področju in ne vem, če je to ravno pravi pristop. Eh, moramo pa seveda tudi zmanjšati birokracijo. Gospod Jaren, v minuto. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Podpiram vse tiste, ki pravijo, da moramo imeti enako obravnavo za delavce iz tretjih držav, ki delajo v Evropski uniji več kot eno leto. In mislim, da tudi tisti, ki so delali tukaj manj kot šest mesecev, uh, morajo biti drugače obravnaveni. Kar pa še posebej podpiram, je to, da je te ljudi treba zavarovati za primer um, bolezni ali nesreče. Tudi uh, pokojninski prispevki so, po mojem mnenju, del plačila, del plače in treba, je, treba imeti možnost, da se prenašajo iz ene države v drugo. In tudi uh, lahko se to prenese uh, v tretjo državo. Uh, poročilo Balt. Sani, gospod Fox, sedaj vam daj besedo, ker ste prej odšli eno minuto. Hvala za to, gospod predsedujoči. Pozdravljam dejstvo, da pri se pripravljamo za proračun 2012 tako k malu, tako da lahko uh, dobro razdelamo to problematiko. Eden od te, problemov je problem solidarnosti. E, zelo hitro pokažemo solidarnost za različne skupine ljudi. Želel bi, da ta parlament pokaže malo več solidarnosti za davkoplačevalci, ki so nas izvolili. E, tega, to enostavno polna, pozabljamo in v teh um, časih um, moramo e, bolj varčevati, um, moramo zamrzniti plače vseh um, poslancev in zaposlenih v tem parlamentu leta 2012, kajti to bo stalo na milijone evrov in ni dolgoročnih načrtov, kako bomo vse to sfinancirali. Prav gotovo iz žepov dokoplačevalcev. Najlepše hvala, gospod Švab, oziroma glede poročila gospoda Švaba, gospod Anželis. Go ahead, Izvolite, gospod Angelis. Su quale risoluzione, presidente? O katerem poročilu pa govorimo? O poročilu Švab. Hvala. Um, razrobljenost uh, eh, pravnih predpisov na področju potrošnikov predstavlja veliko oviro za čezmejno trgovanje in vzpostavitev pravega notranjega trga. Mislim, da predlog direktive, ki lahko uh, vzpostavi uh, pravni okvir na tem področju, področju zaščite potrošnikov. Hvala lepa to uh, poročilo se povezuje z uh, štirimi obstoječimi direktivami, ki so v dosedaj onemogočale uh, primerno vzpostavitev notranjega trga in velja tako za potrošnike kot za podjetjo. Povečuje se zaupanje prvih uh, v trg in seveda tudi uh, ne pripravljenost za čezmejno poslovanje. Že uh, o tem smo govorili od uh, francoskega predsedovanja. Eh, komisarka Reding v novi komisiji eh, smatra, da gremo v pravo smer, če harmoniziramo zakonodajo. Nisem v celoti eh, zadovoljen z doseženimi rezultati, ki se mi zdijo precej skromni, vendar upam, da bo ta predlog dobro izhodišče za nadaljne dele in zaradi tega sem tudi glasoval za to poročilo. Hristo. Najlepša hvala, gospod Levija, eno minuto. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Izglasovali smo danes eh, besedilo, katerega priprava se je začela že leta 2008 in gre predvsem za eh, čezmejno kupovanje oziroma trgovanje. Želimo, da bi se to olajšalo zaradi utrditve notranjega trga in podpore našim podjetjem. Eh, gre za povezavo kar štirih direktiv na tem področju, ki so veljale do sedaj in na ta način se bomo izognili eh, pravni eh, razpršenosti, ki sama po sebi predstavlja oviro tako za podjetja kot Eh, potrošniki na čezmejnem trgu. Zaradi tega sem glasoval za to poročilo. Arvoisa puhemies, kuluttaja suoja. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Um, revizija teh eh, direktiv je potekala dolgo. Eh, nevarnost je obstajala, da bomo pravzaprav ošibili oziroma zmanjšali raven zaščitenosti potrošnikov v nordijskih državah z svojimi spremembami. Pogodbe z potrošniki morajo temeljiti na najboljših možnih um, dogovorih z potrošniki in ne smemo pozabiti, da trg obstaja zaradi potrošnikov in ne obratno. Zaradi tega moramo, da, moramo vsa pravila na tem področju napisati čim bolj enostavno in razumljivo. In mislim, da se je tukaj parlament pravilno odločil. Gospa Jatenmaki, izvolite unionin sisämarkkinoita on tähän saakka Notranji trg Evropske unije se je do sedaj že zelo razvil in mogoče ga moramo bolje preučiti, še zlasti uh, vprašanje, kako uh, pomaga potrošnikom in malim in srednjem podjetjem. Uh, seveda je uh, predlog da je treba potrošnike um, zaščititi, eh, naletel na mešane odzive med eh, potrošniškimi združenji. Eh, na finskem namreč menimo, da se bo naša zaščita potrošnikov zmanjšala in pri glasovanju smo imeli kar nekaj kompromisov, težko jih je bilo doseči in bili so predmet žive razprave. Mislim, da nismo bili dovolj ambiciozni. Velika težava pa je v tem, da je zelo težko razumeti, to direktivo, ki jo pa prav gotovo potrebujemo. Hvala lepa. Želel bi se eh, navezati na izvajanja mojih eh, dveh finskih kolegov. Gospa Jaten Maki je jasno izrazila naš pogled na to direktivo. Skrbi nas namreč, eh, da se bo zmanjšala raven zaščite potrošnikov v, na finskem in drugih nordijskih državah. Ravno tako. Uh, imamo pomisleke, eh, ker se bodo posledične mnogi eh, postopki in ukrepi po upočasnili. Eh, v odboru so te pomisleke bili izraženi in v odboru, kamor se je poročilo sedaj vrnilo, upam, da bomo lahko rešili nekatere od teh težav imamo naprimer turistična podjetja, eh, ki se zelo negativno naprimer obravnavajo na severu Finske in druge. Ljudje imajo eh, težave z rezervacijo hotelskih sob in eh, drugih kapacitet in kar moramo narediti je, da zaščitimo ljudi tako, da vejo, kakšne so njihove pravice. Hvala lepa. Mislim, da je pristop, da bi preprečili razdrobljenost eh, potrošniškega trga v Evropi, dober pristop. Potrošnik lahko na ta način dobi evropski občutek za pravo, ima pravno gotovost, če sklepa posle, če kaj kupuje eh, ali kaj drugega. To ne prinaša gotovosti samo za potrošnika, ampak tudi za proizvajalce. Veseli me izboljšanje obveščanja in informiranja pri, obveš pri obveščenosti v določenih vrstah pogodb. Pri nadaljnih pogajanjih bi morali biti pozorni glede naslednjih točk. Zato sem vesel, da se, da se je poročilo vrnilo v odbor. Namreč, ko govorimo o proizvajalcih, proizvajalcih ne gre samo za velike družbe, ampak tudi za majhna družinska podjetja, ki jih ne smemo preobremenjevati z pravnimi zahtevami. Hvala lepa, gospod Fox. Gospod Fox, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ko so me volilci vprašali, kakšna je glavna korist članstva v Evropski uniji, Vedno na to odgovorim svobodna trgovina, ki obstaja med državami članica in notranji trg, ki ga želimo dokončno zgraditi. In zaradi tega pozdravljam to direktivo o pravicah potrošnikov. Eh, pozdravljam jo, ker je eh, ravno to korak na poti eh, za okrožitve notranjega trga. Bo, pomagala bo potrošnikom, malim podjetjem in čezmejnemu trgovanju. Ampak po poudariti moram, da smo dolgo pripravili to direktivo in naredili le skromen korak naprej. Zaradi tega komisiji eh, opozarjam, da potrebujemo okvir, ki bo povezan in ne nepovezane posamezne pobude, kot jih to imamo sedaj. Eh, gospod Vjereno, minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči usklajena zakonodaja na področju potrošnikov oziroma direktiva je izredno pomemben ukrep za izboljšanje delovanja notranjega trga. Ta harmonizirana direktiva uh, ureja številne pravice potrošnikov in bo poenostavila pravni okvir ter povečala zaupanje potrošnikov. Istočasno pa tudi e, podpira čezmejno trgovanje oziroma poslovanje. Na ta način se bomo izognili pretirani pravni e, razpršenosti. Vendar pa v Evropski uniji ne moremo imeti popolne harmonizacije. E, po, naredili smo pomemben korak v smeri e, boljše zaščite potrošnikov. In zato sem podprla to poročilo. Hvala lepa in sedaj situacija na japonskem. Gospode Anželi. Hvala, gospod predsedujoči. Um, poročila o um, potresih, ki se nadaljujejo od 11. marca naprej, uh, še zlasti na japonskem in tudi širše, eh, govorijo o razsežnosti katastrofe in zaradi tega je eh, prvi korak, eh, da kar lahko naredimo, je, da v naslednjih mesecih in letih zagotovimo čim več eh, tehnične in druge pomoči. Eh, Fukushima nas eh, vse sili v resen premislek o jedrskih tveganjih. Evropska unija mora investirati v alternativne vere energije veliko več. Danes razmišljamo o japonski, v prihodnosti pa se moramo postaviti tako, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo v Evropi. Evropi in drugih delih sveta. Rubik, predno vas vam dam besedo, naj vam samo povem, da pred glasovanjem morate dati zahtevo za razlago glasovanja. To ni postopek HDI, ampak vseeno vam dal besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da so razmere na japonskem nam lahko služijo za to, da se veliko naučimo. Eh, zlasti to velja za jedrske elektrarne in tukaj pozivam svet naj nujno predložijo predloge v zvezi s tem. To, kar je dosedaj objavila komisija, je spodbuda za to, da delovna skupina za jedrsko energijo končno razume zahteve Evropskega parlamenta potrebujemo intenzivno razpravo v zvezi s tem in sedaj je napravil pravi čas za to razpravo. Hvala. Sedaj pa bomo glasovali še o imuniteti gospoda De Angelisa oziroma imeli obražitve glasov v zvezi.